Hvala lepa. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Gre za poročilo Sanchez Schmidt. Spodbujanje evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev kot virov gospodarske rasti in delovnih mest. Najprej dajem besedo za štiri minute, gospe poročevalke, izvolite. Merci, Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, dragi kolegi. Eh, spodbujanje gospodarske rasti in delovnih mest. Evropski kulturni in ustvarjalni sektori kot vero te rasti in mesto je resnično zelo ambiciozen eh, eh, naziv. Gre za jasen cilj. V kriznih časih je potrebno predlagati konkretne rešitve za spodbujanje rasti in delovnih mest. Dejstvo pa je, da eh, so tu prisotni številni interesi, eh, ki so celo ustrajnejši naši kot celotno evropsko gospodarstvo spodbujajo socialno kohezijo in se zelo dobro umeščajo v strateške cilje EU eh, e 2020. Eh, spodbujajo inovacijo, konkurenčnost, eh, socialno vključevanje in tudi odprtejše izobraževanje do sveta. Kot številke dokazujejo, gre za eksponenčno rast v zadnjih letih z vidika novih delovnih mest in prispevka k gospodarski rasti. Več kot 8 milijard eh, predstavlja promet eh, in tudi več kot 20 milijonov eh, delovnih mest. To predstavlja ogromen potencial, krepijo ga še tudi digitalni potencialni. In države članice naj vlagajo v te dejavnosti, vendar kako to storiti v kriznih časih. Obstaja obstajajo različni veri, naprimer proaktivna Evropa, potem gre za regionalne sklade, kohezijske sklade. In to je, se pogosto omešča naprimer na regionalni ravni, Kanski festival, Avignonski festival, ki veliko pomeni eh, tem mestom. To mora spodbuditi mesta in regije, da lahko podprejo svoje potencijale, izboljšajo gospodarsko. Eh, vrednost eh, teh dejavnosti. Gre za zelo pomembne kulturne in ustvarjalne sektorje, ki krepijo socialno kohezijo, vnašajo novo dimoč, eh, dinamičnost, Tu so tudi eh, regulativni okviri, eh, ki se nanašajo na konkurenčnost. Potrebno je zagotoviti boljše kroženje eh, del. Potem, naprimer, dejavnosti, ki se nanašajo na na sinhronizacijo filmov in najrazličnejše druge dejavnosti. Tisk in eh, objavljanje del, vse to prispeva k pluralnosti medijev in kulturni raznolikosti. In tu so kulturni in drugi sistemi, ki lahko eh, okrepijo socialno vključenost in spodbujajo rast in delovna mesta. To predstavlja prav gotovo dodano vrednost, omogočajo pa tudi eh, več eh, razvoja, vključno s socialnim razvojem. Tu so potem tehnološka podjetja in druga podjetja, ki lahko odigrajo svojo ulogo in eh, imajo pomemben gospodarski vpliv. Dan danes imamo strategije razvoja. In v teh sektorjih se zaposluje tudi večje število mladih kot v realnem sektorju. In vse to lahko predstavlja dragocen vzvod, eh, kot je tudi eh, naprimer eh, Evropski sklad, za uh, ustvarjanje. Evropa lahko uh, s pridom izkoristi delo teh sektorjev in v teh časih mora Evropa spodbujati, uh, spodbujati te sektorje ob upoštevanju njihovih specifičnosti. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Sanchez Schmidt. Začenjamo s postopkom Catch the Eye. Prvi je na vrsti gospod Lopez iz Turis White gospod predsedujoči da ste mi dovolili da še enkrat uh, spregovorim in da se, zahvali, da se zahvalim poročevalki Sanchez Schmidt za to poročilo. Pri razpravi o tem se moramo sredotočiti tudi na kreativne mlade ljudi. Tukaj gre za neke vrste socialni pritisk v luči zelo visoke stopne brezposobnosti mladih v Evropski uniji. Kultura mora ponujati priložnosti za kreativne mlade ljudi, ne subvencije. Spodbujati bi jih morali k temu, da ustvarjajo lasna majhna in sena velika podjetja, svoja lasna podjetja, tako da si bodo sami lahko ustvarjali priložnosti. Naj vas opozorim na to, kaj se je zgodilo v ZDA. Upam, da bo, spodbu, da bo ta kulturna izmenjava med eh, Evropsko unijo in pa EU dobila dodatne spodbude. Pomembna pa je tudi regionalna kulturna izmenjava. Potrebujemo izvorno evropsko kulturo ob istočasnem spoštovanju razlik, ki obstaja med nami. Gospa Grispek je naslednja. Ja, yeah, Ali sprejmete vprašanje v postopku modrega kartona? Mr. Lockhart. Okay, I will give the floor uh, directly to Mr. Lockhart. Besedo dajem kar gospodu Lockhartu. Yeah. Ja, også som... Hvala lepa. Kot uh, Podpredsednik odbora za kulturo se zahvaljujem poročevalki za njen prispevek k tej zelo pomembni razpravi. Strinjam se z izhodišno točko. Kreativni sektor lahko pomaga pri izhodu iz krize in lahko poskrbi za nova delovna mesta. Besedo sem želel prevzeti sedaj, zato ker sem eh, z nekoliko razočaranja opazil, da je v poročilu kar nekaj idej protekcionizma. Ta ideja, da lahko kreativnost nekako zapakiraš eh, v mehko volno in da lahko vse skupaj povežeš tudi z prostotrbinskimi eh, pogajanji o, z ZDA. Mi ne podpiramo Mi zeleni ne podpiramo teh idej. Mi moramo podpirati svobodni, odprti trg. Pripričan sem, da bo kultura preživela, francoski, danski in pa drugi kulturni sektor se bodo prav gotovo uspeli uveljaviti v svetu, tudi ob konkurenci američanov. Eh, kar se tiče danske delegacije, je to naša rdeča linija. Ne moremo dovoliti, da bi se te kulturne industrije postavljali na kocko pri prostotrgovinskih pogajanjih. Se, se to pogajanje zelo pomembno. Hvala lepa, besedo dajem gospodu Paški. Zaslo, vážený pán predsedajúci, eh, výsledkom verejnej konzultácie venovanej zelenej knihe. Hvala lepa kar se tiče zelene knjige o kulturi in kreativnih industrijah. Je govorila zelena knjiga o tem, da je treba podpirati te sektore, ne glede na trenutno zaustavitev rasti. Ravno ta industrija lahko prinese spodbude za rast. Pomen teh industrij za družbo je še vedno podcenjena. Veliko ljudi je začelo svoja majhna podjetja v garažah ali pa v kakšnih provizoričnih uh, stavbah. Številni izmed teh sedaj določa standarde komunikacije po vsem svetu. Boljša komunikacija med Evropsko unijo in pa ZDA so prispevale k ustanovitvi Apple, Microsofta in pa Google. -a. Ta podjetja lahko poskrbijo za inovacije, za spodbude v družbi, ampak eh, za to potrebujemo zakonito, za to potrebujemo izvedljivo zakonodajo. Zato moramo sprejeti ukrepe, ki bodo bolj spodbujale kreativnost naših ljudi. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo komisarki Redingovi. Members. Gospod predsednik, poslanci in poslanke. Komisija pozdravlja podporo za integriran pristop k ustvarjalnim in kulturnim sektorjem Evropske unije. Mislim, da se strinjamo. Ti sektori obetajo veliko, imajo zelo pomembno ulogo v strategiji za rast in za poslovanje. In zato je komisija pozvala države članice, da razvijajo strategije na več ravneh za to, da bi izkoristile potencial kulture in ustvarjalnosti. Te strategije morajo jemati izjemno resno na svojih razvojnih dnevnih redih. Strategija, ki izhaja iz poročila in eh, programa za ustvarjalno Evropo, sta dve zelo pomembni orodi za to. Komisija pozitivno gleda na poročilo gospe Sančeš Šmit. To poročilo odraža vse izzive, ki so identificirani tudi v našem sporočilu, naprimer razvoj ustvarjalnih spretnosti, ustrezen regulativni okvir, dostop do financiranja, izzivi digitalizacije in globalizacije in pa potreba po izboljšavi dostopa do mednarodnih tržišč. Komisija je seveda pripravila eh, vizijo za dolgi rok, vseeno pa imamo tudi kratkoročno vizijo. 40 eh, ukrepov zajema pri tem bomo vse te ukrepe ustrezno eh, koordinirali. Nova generacija financiranja za obdobje 2014-2020 bo omogočila številne priložnosti tudi za ustvarjalne sektore. Program Ustvarjalna Evropa bo pom eh, pomagal eh, vsem zaposlenim v tem sektorju, eh, umetnikom, da eh, grejo onkraj meja, da dosežejo čim širše občinstvo. Nujno je, da eh, tudi skupnosti, eh, regionalne in lokalne oblasti izkoristijo kohezijske sklade. Komisija tako pozdravlja to poročilo, ki se osredotoča na prispevek kulturnih in ustvarjalnih sektorjev k razvoju eh, regionalnih in lo eh, lokalnih skupnosti. Gentlemen. Najlepša hvala. Razprava je tako končana. Glasovali pa bomo danes ob 12. je prohlášení komise které se týká. naslednja točka na dnevnem redu zadeva sporočilo komisije o stanju pogajanj o evropski bančni uniji kot lahko vidite